Gospe in gospodje, naj sporočim, da je odbor za pravne zadeve 20. septembra 2010 po 3. členu 3. in 4. odstavek ugotovil, da je mandat Sergio Guterres, Guterresa veljaven in bomo potrdili njegov mandat od 19. julija naprej. Predlagam, da ta mandat potrdimo. Ima kdo kakšno pripombo? Je kdo proti? Ne, mandat smo tako podprli. Skupina SND v Evropskem parlamentu je